Okay, good afternoon, colleagues. Sorry for the short delay. Um... Lepo pozdravljeni, kolegi in kolegice. Se pravi, čujem za krajšo zamudo. Začenjamo s prvo točko na dnevnem redu. Nekaj sprememb se je zgodilo. Dobili smo podporo priporočil koordinatorjev na osnovi povratnih informacij iz 29. januarja. To točko bomo obravnavali pod drugo točko, skladno s točko 205, pa bomo to obravnavali ob 16.35. Gospod eh, Dalton, da, jaz bom govoril skladno s pravilom 205 in prosil bi, da glasujemo o odločitvah koordinatorja glede umestnega poročila o členu 7 za Polsko. O tem bi morali danes glasovati. Če ena politična skupina zaprosi za glasovanje znotraj 205, bomo to storili. Pojmensko glasovanje ob 16.35 bo torej potekalo glede točke 4.3, povratne informacije koordinatorjev, predlog zelenih, izglasovano z večino, gre za sklep glede Polske. To glasovanje bo potekalo v pojmenski obliki ob 16.35. Na to pa deseta točka. Evropska mejna in obaljna straža. To bomo obravnavali 11. februarja in to so edine spremembe. Če nihče ne nasprotuje dopolnjenemu dnevnemu redu, ga lahko potrdimo. Dobro, zdaj pa sporočila predsednika. Tormačenje je zagotovljeno v vse jezike, razen danščino, irsko, gelščino in hrvaščino. Na to pa še priporočila koordinatorja skladno z pravilom 205, to smo že razjasnili. Nekaj informacij pa zadeva še delegirane in izvedbene akte. Če kdo ugovarja tem aktom, morate o tem obvestiti sekretarjat odbora Libe 11. februarja do pol dneva. Zdaj pa točka 3 gre za preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin. Ta predlog je bil oblikovan prejšnjo jesen. Gre za še en korek v sklopu ukrepov, ki so posvečeni temu, da se splet ne uporablja za širjenje teroristične propagande in vsebin. Vso to vsebino je treba nemudoma odstraniti in seveda je to vprašanje zelo občutljivo in pomembno osrednjega pomena za delo tega odbora. Prišlo pa je, da odložitve razprave o tem predlogu zaradi mešanih pristojnosti med odborom IMKO in KULT. Ta vprašanja so bila zdaj razrešena. Prišlo je do dogovora med tema obema odboroma. Prav gotovo nam bo tudi soporočevalec objasnil, zakaj gre. Ta zakonodajni odbor dosje je prioriteta v preostanku tega mandata in odbor Libe upam, da bo lahko hitro opravil delo pri tem dosjeju. Zdaj pa bo dobil priložnost osnutek poročila predstaviti še poročevalec Dan Dalton. Izvoli. Najlepša hvala gospod predsednik. Najprej bom predstavil, kakšna je situacija z drugimi odbori. Kar dolgo se že pogovarjamo o tem in to nam je zakompliciralo delo. Odbor IMKO ima pristojnosti za proaktivne ukrepe skupaj z nami, čeprav smo še vedno vodilni za ta vidik. Odbor za kulturo pa ima pristojnosti na področju audiovizualnih zadev. Audiovizualne zadeve seveda so vezane na teroristično sebine na spletu, to je kar velik del tega doseja, kar pomeni, da bomo morali tesno sodelovati z obema odboroma, še posebej pa z odborom kult, kar zaplete izvajanje časovnice. Kljub temu še vedno želim zagotoviti parlamentarno večino, zato da bom lahko ta dosje zaključili do konca mandata svet je sprejel stališče decembra in kar veliko pričakovanje glede te. Tega, da bomo to tudi mi hitro pravili. Kot parlament in odbor, seveda, ni dobro, da se zdaj vlečemo pri tem dosegu, gre za naše prvo stališče. Prav gotovo potrebujemo to zakonodajo, brez dvoma. Spletna radikalizacija je namreč ključni del splošnega procesa radikalizacije ljudi in večina ljudi uporablja spletne platforme, zato se moramo potruditi, da te vsebine ne bodo dostopne preko teh platform. Po celotni Evropski uniji torej ljudje od nas pričakujejo, da bomo za to poskrbeli. Cilj predloga je primeren, mora biti pa cilj veliko bolj usmeren, če si želimo, da bi bil ta predlog učinkovit. Še posebej to zadeva svobodo izražanja, širjenja informacij. Na to sem želel opozoriti tudi v osnutku poročila. Na hitro bom torej preletel ključna področja, ki se mi zdijo problematična v tem poročilu. Najprej področje uporabe. Pri področju uporabe tega predloga moramo razmisliti o tem, v kolikšni meri mora veljati ta za MSP-je in v kolikšni meri se moramo sredotočiti na visoko tvegane spletne strani. Imam pa določene dvome glede tega, da bi imeli širše primere izključitev in pa pragove, kar meni, da je vedno odraz zakonodajnih neuspehov. In MSP-je so pogosto tiste platforme, ki so bolj ogrožene v smislu tega, da se te vsebine dejansko tam pojavljajo na njihovih sprednjih stranih in je to težko tudi odpravljati. Moramo biti previdni glede tega vprašanja. V celoti se mi zdi področje uporabe razumno. Mislim, da tukaj ni treba vključevati storitev v oblako, ne govorim sicer o potrošniških storitvih, kot je eh, Dropbox, ampak bolj o infrastrukturnih storitvah v oblaku, ki jih uporabljajo podjetja in pa družbe, ko hranijo podatke na teh spletnih straneh. Nimajo nobenih tehničnih orodij za odpravljanje ali pa umikanje teh vsebin, ampak morajo namesto tega razgraditi ali pa razrezati celotno spletno stran, zato da pridejo do teroristične vsebine na eni spletni strani. To pa pomeni tudi določeno moralno tveganje. Platforma je tista, ki širi informacije potrošnikom, ne pa podjetje, ki gosti to platformo. Torej, platforma je tista, ki širi vsebine in zato mora biti to prvi naslovnik za pristojne organe. Pa tudi za vse tiste, ki so ogroženi zaradi neskladja s temi ukrepi. Številne definicije v tem predlogu so že standardizirane znotraj zakonodaje Evropske unije, ampak največje probleme povzroča opredelitev samih terorističnih vsebin. Po mojem mnenju je to definicijo najbolj smiselno uskladiti z direktivo o terorizmu, tam že imamo opredelitev. Vemo, da ta opredelitev ni popolna, ampak je najbliže temu, kar bi si želeli. Mislim, da ni dobro, da v tem konkretnem doseju načenjamo razpravo o tem, kaj naj bi bile teroristične osebine in kaj ne. Če se bomo za to odločili, se lahko znajdemo v zelo težavnem položaju, saj se glede tega politična mnenja po celem svetu razhajajo. Veliko bolje je, da se torej uskladimo z tem, kar je zapisano v direktivi o terorizmu. Prav tako je za platforme težko opredeliti, katere vsebine so nezakonite in katere ne. In mislim, da podjetje ne smemo postaviti v ta položaj, ko morajo o tem presojati. Če bodo to storili, mislim, da bodo morali cenzurirati veliko več vsebine, kot je potrebno. In to me skrbi pri celotnem doseju. Popolnoma jasno se mi zdi, da morajo pristojni organi zagotoviti jasne smernice, pravila glede urejanja te situacije. Torej, spletne strani ne morejo same presojati glede tega, sprejemati odločitev. Tukaj se dejansko pojavijo velike grožnje za človekove pravice. Eden od večjih pomislekov pri tem predlogu je tudi to, da ne smemo spodkopati omejene um, pristojnosti družb z omejeno odgovornostjo. Mislim, da se moramo izogniti situaciji, ko bi imeli določbo za splošno nadzorovanje, ki bi se nekako usilila v to zakonodajo. Mislim, da moramo proaktivne ukrepe osredotočiti na tiste primere, ko je prišlo do nenaključnega števila nalogov za odstranjevanje vsebine. Tukaj gre le za določene spletne strani, ne za vse spletne strani. Na ta način pa naj bi morali umakniti več kot 90 odstotkov vseh spletnih strani, ki ostaja v Evropski uniji. Te prioritetne ukrepe bi morali omejiti na usmerjene ukrepe, ki niso vezani na splošni nadzor, pa tudi prostovoljni ukrepi, ki jih sprejemajo platforme, je nekaj, kar moramo upoštevati pri tem, ko ocenjujemo, ali platforme delujejo skladno z uredbo ali ne. Kljub temu, vem, da Evropski parlament pr, uh, eh, skrbi tudi morbitno kršenje pravice do govora pri členu 46. Nekateri pravijo, da bi bilo treba ta člen črtati, sam menim, da to ni najboljši pristop. Nekateri proaktivni ukrepi so lahko zelo dobri v smislu soočanja z terorističnimi osebinami, ampak le pri tistih platformah, ki so dejansko tvegane in ne sodelujejo s prestovnimi organi. Potem pa pravilo ene ure, to je ključni del predloga. To je sicer kontroverzen vidik, o katerem smo se veliko pogovarjali. Organi pregona so mi že pojasnili, kako pomembno je ohraniti načelo ene ure če želimo preprečiti širjenje teh vsebin. V eni uri, v prvi uri se razširi največ teh vsebin. Zastavil sem številnim vprašanje, no do tega časa, ko pride do izdaje naloga, je bilo večino teh vsebin že naložene. No, če je prva ura utemeljitev za ta časovni rok ene ure, potem mislim, da to ni najbolj smiselno. Upoštevati je treba, koliko traja, preden se izda nalog. In to bo tudi vprašanje za komisije in druge strokovnjake na poti naprej. Torej, koliko časa so vsebine že na spletu, preden se ljudje tega zavedo? Sam sem besedilo pustil v takšni obliki, kot je po mojem predlogu, ampak z različnimi oblažilnimi ukrepi. Treba je zagotoviti naprimer komunikacijo med predstavnimi organi in platformo na prvem mestu in potem mora priti do dodatnega ukrepa šele potem, ko platforma ne želi delovati skladno ali pa v sodelovanju s pristolnimi organi. Na ta način lahko omejimo učinek enournega ukrepa. V vsakem primeru pa je kar nekaj težav zaradi te omejitve ene ure. Velike platforme bodo seveda lahko umaknile te vsebine v eni uri, večinoma, ampak v primeru neke mikroplatforme ali manjše platforme pa bo ena ura zelo velika omejitev. MSP-ji bodo potem jasno lahko zamudili ta časovni rok, še posebej, če bodo v drugim časovnem območju ali pa če ne bo jasno, ali je nalog avtentičen ali ne. Torej, res moramo razmisliti o tej določbi ene ure in seveda sem pripravljen sodelovati tudi s poročevalci v senci in najti nekaj, kar bo delovalo. Manjše platforme ima tudi manjši obseg naslovnikov, ponavadi to pomeni tudi nižji dejavnik tveganja za širjanje terorističnih vsebin, ampak ne vedno. Manjše platforme imajo lahko veliko zelo specifičnih eh, naslovnikov, In tudi te spletne strani imajo lahko veliko vlogo pri splošni radikalizaciji. Moramo biti previdni glede tega, kako bomo iz področja uporabe izključevali MSPE. Predlagam tudi omejevanje pristojnih organov, ki lahko izdajo nalog le eni državi članici. Razen, če to preprečuje ustava. Ponudniki storitev morajo imeti zaupanje, da je nalog, ki ga prejmejo, avtentičen, obene pa se morajo izogniti temu, da bi se nalogi prekrivali, zato ker prihajajo strani različnih pristojnih organov. Pri 15. členu predlagam tudi, da je mogoče uležiti tudi ugovor zopr nalog, kjer ima podjetje pravno zastopništvo. Pomembno je, da skladno z 8. členom zahtevamo od pristojnih organov, da objavijo poročila glede transparentnosti, ko gre za ukrepe proti terorističnim osebinam. To pa morajo priglasiti, sploh v tistih primerjih, ko so bile osebine napačno opredeljene kot teroristične. Na to pa še spremljanje kršitev človekovih pravic, tudi to je problematično vprašanje, to sem povdaril v 10. členu. Veliko pritožb glede umikov vsebin, to je nekaj, eh, kar je treba hitro razrešiti. Tudi kazni so zelo pomemben vidik tega predloga. Potrebujemo fleksibilen sistem kazni, ki bo upošteval tudi nekatere olaševalne okoliščine. Sploh, ko govorimo o 4 odstotnem obratu v času ene ure. In vse to delo, ki ga odpravijo platforme same, moramo upoštevati že preden se naložijo kazni. Kazni morajo ob enem biti naložene le zaradi sistemskih eh, zapletov. Brez pravičnega procesa mislim, da bomo tvegali neopravičeno umikanje vsebine in majhna in srednja velika podjetja bodo potem razmišljali predvsem o tem, da se zaščitijo. Spoštovani predsednik, mislim, da to zakonodajo potrebujemo, ampak moramo poskrbeti za to, da se bomo izognili temu, da bi prišlo do zasebne cenzure ali pa javne cenzure strani pristojnih organov. Opredelitev terorizma mora biti torej jasna in nedvoumna. Poskrbeti moramo tudi za to, da ne bo nobene splošne obveznosti spremljanja ali nadzora. Obenem ne smemo tudi podkopavati direktive o e-trgovini. Na koncu moramo dobiti nekaj, kar bo pristojnim organom dalo tudi nekaj konkretnih ukrepov, da se lahko spopadajo s temi težavami. To so moje uvodne pripombe in veselim se tudi komentarjev mojih kolegic in kolegov. Najlepša hvala, zdaj pa bomo prisluhnili še poročevalcem v senci, najprej Rašida Dati v imenu ELS. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegice in kolegi. Čestitam našemu poročevalcu, gospodu Daltonu, za njegovo delo pri tem zelo pomembnem dosegu boja proti terorizmu. Zdaj smo že ob koncu našega političnega mandata in zato je bistvenega pomena, da čim hitreje napredujemo pri tem doseju. Popolnoma podpiram našega poročevalca tudi pri tej časovnici, se pravi, besedilo moramo sprejeti do konca tega mandata in obenem menim, da se o tem ne moramo več pogajati. Internet je še vedno šipka točka boja proti terorizmu in eh, radikalizaciji. In vsi tragični napadi, ki smo bili priča, kažejo na to. Kot Evropski parlament ne moramo sprejeti eh, tega, da bi bili mi lahko odgovorni za zamude pri sprejemanju te zakonodaje, ko gre za varnost evropskih državljanov. Spletni velikani so seveda okrepili ukrepe glede omikanja vsebine na svojih platformah, ampak realnost žal kaže na to, da to ni dovolj. Vse digitalne platforme morajo prevzemati odgovornost za to vprašanje in moramo jih na nek način prisiliti ter jim pomagati pri tem, da se s tem uspešno soočajo. To je smisel te zakonodaje. Predlog Evropske komisije torej pomeni dobro delovno osnovo za prihodnost. S tako objektivno uredbo bomo zaščitili evropske državljane in s tem se bomo soočili tudi z barbarskimi združbami, ki v bistvu terorizirajo našo mladino. Obstajajo določene tehnične težave, s katerimi se sicer soočajo platforme, ampak prepričana sem, da nikakor ne bi smeli popuščati pri tem. In ko smo želeli vzpostaviti določeno digitalno odgovornost, smo se pogovarjali o tem, kako bi se lahko tega lotili. Je hitro prišlo do tega, da smo lahko omaknili nekatere vsebine. Mislim, da moramo kontinuirano zagotoviti, da nadaljevanje našega trdnega stališča. Podpreti moramo proaktivne ukrepe, kot jih predlaga Evropska komisija. Bistvenega pomena je, da vsako digitalno podjetje tesno sodeluje pri boju proti digitalnemu terorizmu. Pri tem moramo uporabiti vsa orodja za odkrivanje nezakonitih vsebin. Nobenega smisla nima to, da ogovarjamo tako pomembnemu dosjeju. Prav gotovo bomo lahko skupaj z poročevalcem izboljšali to besedilo, pojasnili besedilo, kjer je to treba, tako da bo to postalo zelo koristno orodje, ki ga bomo lahko hitro učinkovito uporabili. Ustvarja, ustrajam, spoštovani kolegi in kolegice, pri pomenu tega dosjeja, to je bistveno politično vprašanje in to bo prav gotovo pomembno tudi za naše državljane. Ne smemo se zdaj kar tako razrešiti naše odgovornosti, samo zato, da bomo na koncu zaključili ta mandat. Najlepša hvala. Zdaj pa Joe Weidenholzer v imenu SD. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil poročevalcu. Poskušal. Se, se je lotiti posameznih pomislekov, ki so bili podani in podati smiselno podlago za poročilo. Velika težava, ki jo imamo, pa je časovni pritisk. Mislim, da moramo tukaj biti previdni. Če kdo izvaja časo, eh, časovni pritisk na drugega, prav tako vem, da če je nuja, potem lahko popustimo pod tem pritiskom. Ampak To je torej ob tej razpravi. Zato je potrebno imeti intenzivno razpravo s poročevalcem, še toliko bolj pomembno, v imenu svoje skupine naj povem, da potrebujem še več časa za usklajevanje, tudi več dodatnih informacij o zadnjo celotne zgodbe. Za nas pa gre za to, da izpostavimo nekaj ključnih elementov. Kar se tiče tega, da bi poskušali urejati zasebno pravo. Temu se moramo izogniti. Imamo torej državno pravo, to moramo ohraniti. Potem imamo tudi samodejne filtrske sisteme, ki bo potrebno vzpostaviti. In ko ne bo več človeški faktor odločilen, tam več bodo naprave odločale. Veliko negativnih primerov smo že imeli, še posebno pri socialnih mrežah, kako je to včasih bilo pripeljano do absurda. Pravna pomoč se mi zdi pomemben del naših razprav, torej kaj se potem dejansko dogaja. In potem še zadnja točka, ki jo želim tudi omeniti in o tem je na široko govoril že poročevalec, pa je vprašanje prebila eno ura. Z policijskega stališča to zveni smiselno, ima pa to tudi to negativne posledice in pasti. Vprašanje je, kdaj se to zgodi. In vemo, da imamo tudi različna časovna območja in ljudje spijo v različnih, na različnih, v različnih državah, v različnih urah. Terorizem pa ne, zato je potrebno to skladiti. Tako da se veselim te razprave. Imamo nekaj temeljnih pomislekov to. Je jasno, ampak mislim, da je pomembno stvari pojasniti in potem bomo lahko naredili kakšen korak naprej. Moramo pa se vsega lotiti zelo, zelo skrbno. In mislim, da bomo v poročevalcu imeli nekoga, ki bo pripravljen na to. and for Aldi Maite. V imenu Alde, Maite, izvoli. Hvala za besedo. Rada bi se zahvalila poročevalcu, ki je opravil res izjemno delo, pokazal nam je, dokud lahko gremo in poleg tega nam je tudi pomagal pri naših pomislekih in dvomih. Vse je sedaj tudi bolj jasno, mislim, da smo na dobri poti, vendar pa smo pod časovnim pritiskom. Če hočemo seveda doseči napredek, potem se bomo morali lotiti dela. Treba nam reč povedati, da se porajajo številna vprašanja, ki jih je treba razrešiti, recimo področje uporabe, definicije, pravna varnost. To niso nepomembna vprašanja in vsi vemo, da se pri podrobnostih potem celotna zadeva še bolj zaplete. Treba tudi povedati, da je vse povezano tudi z svobodo govora in to je treba tudi jasno omejiti. Seveda lahko zahtevamo od javnih organov, da posredujejo določene podatke, ampak vse to mora biti v zakonodajnem aktu jasno določeno vsi tudi vemo, da obstajajo seveda velike razlike med tem, kaj je dostopno javnosti in kaj ni. In zato je treba tukaj določiti zelo jasno celotni okvir, kajti celotna zadeva je zelo kompleksna. Tukaj moramo seveda tudi poštevati določbe same direktive. Strinjam se tudi s tabo, da mora vsaka država članica imeti samo enega pristojnega organa, razen seveda, kadar izredne okoliščine zahtevajo več takšnih organov, kajti če ne bomo tega zapisali v samo besedilo, bomo kršili temeljna načela, ki smo jih seveda zagovarjali v našem odboru. Poleg tega pa morajo biti tudi upravne obremenitve za MSP-je, za majhne ponudnike storitev, kar se ta majhne. Potem pa še predlog spremembe 43. Mi to podpiramo, ampak mislim, da je treba celotno besedilo še bolj konkretizirati. Javni organi recimo ne morajo naložiti nesorazmernih obremenitev majhnim ponudnikom, ki nimajo recimo na voljo sploh zmogljivosti, da to storijo. Mislim, da lahko marsikaj razrešimo, recimo glede časovnih rokov, pa tudi treba je zelo podrobno proučiti izvor napak. Včasih pride do napak samo zaradi nepazljivosti, včasih se pa napake zagrešijo v slabi veri. In med tem moramo tudi razlikovati. To je treba tudi upoštevati. Treba je tudi upoštevati omejene človeške vire MSP-jev in njihove omejene zmogljivosti. Morda bi jih morali še spodbujati na drugačne načine, tako da bodo lahko dosegli vse te cilje. In zakaj ne bi ponudili takšne dodatne pomoči, dodatnih spodbud? Potem pa govorite tudi o proaktivnih ukrepih. V šestem členu, oziroma v osmem členu, mi smo za načelo sorazmernosti, smo za to, da se bo zadeva lahko izvajala v praksi in da bo celotna zadeva jasna in preprosta. Potem pa še pravilo ene ure, o tem smo že govorili. Države članice, ki so odgovorne za določitev tega ali so vsebine teroristične narave ali ne, te so tiste, ki morajo imeti na voljo tudi sredstva, da bodo lahko hitro ukrepale in tudi recimo hitro odstranile teroristično vsebino spletnih strani. To je tudi treba povdariti. Vse mora biti jasno. Zlasti pri četrtem in petem členu res moramo imeti preproste določbe in to bomo tudi upoštevali pri nadaljem delu. Na zadnje pa je treba tudi sam nadzor jasno predeliti, tako da bodo vsi vedeli, kaj treba upoštevati. Zlasti, kar zadeva napake, tako da bomo lahko pomagali ponudnikom, da odpravijo takšne napake, kadar jih recimo zagrešijo v dobri veri. To je seveda zelo pomembno, moramo seveda napredovati s tem dosjejem in seveda vam bomo pomagali, ampak treba je tudi upoštevati pravno varnost in pravno gotovost. Vse definicije morajo biti jasne, bolj konkretne, kot pa so sedaj. Ne moremo zadušiti sedaj majhnih ponudnikov storitev s temi definicijami in s temi pravnimi obremenitvami. potem pa seveda moramo sodelovati še s odborom za kulturo, pa tudi s odborom EMKO. Bomo pa seveda vam pomagali z novimi predlogi, sprememb, v katerih bomo seveda spostavili vse naše pomisleke in upam, da bomo z sodelovanjem dosegli nekaj koristnega. In seveda obljubljam vam, da ne bomo zakomplicirali celotnega besedila. Delali bomo v duhu sorazmernosti. Okay, Najlepša hvala, zdaj pa v imenu zelenih in v žuli. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej se lepo zahvaljujem poročevalcu odbora Libe, pa tudi sopračevalcema iz odbora Kult in Imko za osnutek poročila o širjenju terorističnih vsebin po spletu. Prav gotovo se vsi strinjamo s ciljem, glede tega ni nobenih dvomov. Vemo tudi, da radikalizacija posameznika, o čemer priča številna poročila, ne poteka le preko spleta, čeprav spletne strani k temu izrazito prispevajo. Morda pa se ne strinjamo toliko glede metode in orodij, s katerimi ne bi zgodovili umikanje tako imenovanih terorističnih vsebine. Ne želimo si seveda spleta, ki podpira teroristično propagando, ampak ob enem si tudi ne želimo izrazito cenzuriranega spleta, ki bo deloval na osnovi predpisov, ki jih bodo določali digitalni velikani. Boj proti terorizmu ne upravičuje ne sorazmernih ukrepov in poseganja v človekove pravice in svoboščine. Moramo razmišljati o tem, kako se bomo učinkovito spopadli z terorističnimi osebinami na spletu, ne da bi ogrozili svobodno izražanje vsakega posameznika. Seveda ni dobro, da se na vrat na nos odločimo glede tega doseči in bomo obenem razmisliti tudi o vseh okoličinah. In v duhu sorazmernosti, pravičnosti in učinkovitosti bom predlagala tudi določene spremembe in upam, da bo to upoštevala tudi Evropska komisija pri svojem presojanju. Razmisliti moramo o naravi pristojnih organov, ki naj bi presojali o umiku spletnih vsebine mislim, da bi morali o tem presuvati sodni organ. Če pa to ne bo sodni organ, mora to postati institucija, ki je deležna vseh jamstev, ki izhajajo iz sodnega sistema. Na to pa še, kaj pomenijo teroristične vsebine, tudi to je treba pojasniti, če se želimo izogniti zlorabam. In še posebej se mi zdi to vprašanje kritičnega pomena saj smo v Franciji že uporabili protiteroristično zakonodajo proti zelenim aktivistom, proti aktivistom na področju človekovih pravic, na področju varovanja okolja in na vseh teh področjih, ki so seveda pomembna. Če določena orodja imamo in če so učinkovita že v redu, ampak včasih jih uporabljamo na slab način na to pa še za misel, da naj platforme izvajajo proaktivne ukrepe. Za mojo skupino je pomembno, da to ne bo de facto vodilo v obveznost vzpostavitve filtrov v smislu samodejnega nalaganja. To bo vodilo v prekomerno blokiranje spletnih vsebin, zato ker bodo ti filtri blokirali preveč prevelik obseg vsebin. Na to pa še ena velika težava. Ali res menimo, da bo javni pristojni organ ene države članice lahko dal navodila nekemu podjetju v drugi državi članici? Mačarska verjetno ne bo mogla primorati francoske spletne platforme glede nadzora spletnih vsebin. O tem se moramo pogovoriti in najti moramo tudi določena pravna varovala. Na to pa še časovni rok ene ure za vse gostitelje spletnih osebin. Ta ena ura se mi zdi simbolična in nerealistična. Najti moramo bolj razumno rešitev. In stvari so še toliko bolj ironične. Sama sem soporočevalka tudi pri enem drugem dosjeju, kjer gre za sodelovanje med FAO. Med in nekaterimi drugimi organizacijami. Tukaj gre za vsa orodja, ki se uporabljajo za to, da je mogoče opredeliti informacije kot nezakonite ali kot nezakonite ali pa teroristične in neteroristične. In tukaj mislim, da gre za zelo podobno besedilo, gre pa za dva ukrepa, ki nista prekrivna skladna. Upamo, da bomo pri tem zakonodajnem predlogu našli dovolj ambiciozno rešitev, veselim pa se tudi prihodnega sodelovanja. Najlepša hvala. Kar nekaj zamude smo si že pridelali. Obravnavali bomo tudi krajšo točko glede zlatih vizumov, to bo le predstavitev komisije, potem pa nas čaka glasovanje z odborom Juri. Zelo kamalo. Nekateri drugi kolegi, gospod Boni in pa gospa Gomeš, prosim, da sta čim krajša. Se pravi, čujem, da vas priganjam, gospod Boni, potem pa gospa Gomeš. Mihal najprej. Ej, bardzo, eh, močno dziękuję, da... Najlepša hvala. Lepo se zahvaljujem gospodu Daltonu za dober osnutek poročila. To je pomembno vprašanje, vprašanje ključnega pomena in čimprej moramo priti do rešitve. Imam pa nekaj vprašanj. Ali bomo dejansko dobili tudi jasne opredelitve? Zanima me tudi, kako je ta uredba povezana z direktivo iz leta 2017. Tudi jaz imam določene dvome glede tega, pa tudi dvome glede enourne omejitve. Seveda se moramo odzivati čim hitreje, ampak ta eno urni interval je morda neustrezen. Vprašati se moramo, kako se bodo lahko pristojni organi odzivali znotraj takšnih časovnih omejitev. Ena ura lahko pomeni, da se bodo platforme na koncu odločile glede tega, katere vsebine so teroristične in katere ne, medtem ko bi seveda morali to opredeliti v zakonodaji in o tem bi morali tudi presojati pristojni organi, ne pa platforme. Na ta način bomo le kršili človekove pravice. Prav tako naj bi imeli nekakšen pretožbeni mehanizem proti odločitvam glede umikanje vsebine. No, če pride do napake, seveda bistvenega pomena, da evropski državljani vedo, na koga se lahko obrnejo. Opredeliti moramo tudi pojem hrambe ali pa skladiščenje podatkov. Vzpostaviti je treba merila, na osnovi katerih bo mogoče ločevati med različnimi kategorijami informacij. Torej, ali gre tukaj res za promocijo terorizma ali za kaj drugega. Upam, da bomo v dobrem duhu nadaljevali. Ana, čisto na hitro, kmalo sledi predstavitev. Moram povedati, da se ne morem strinjati z namigi, da Evropski parlament zavlačuje s tem. Kdo zavlačuje z izvajanjem? bistvenih instrumentov za boj proti terorizmu. To so države članice. Govorili ste o pomembnem vprašanju sodelovanja na ravni FIU-jev, se pravi enot za finančne preiskave. Celotna direktiva o pranju denarja je pravzaprav grozovit odraz tega, kako države članice izvajajo te ukrepe. Res je, da se moramo potruditi to čim prej dokončati, še v času tega mandata. Skecevali ste se tudi na direktivo o e-trgovini. No, ne vem, jaz mislim, da je bolj relevantna uredba GDPR, se pravi splošna uredba o varstvu podatkov ne moremo si privoščiti česar koli, kar bi kršilo svobodo dogovora. In popolnoma se strinjam s kolegi in kolegicami, ki ste se sklicevali na potrebo po izrednem sodnem nadzoru. Od tam mora dejansko prihajati ta pristojni organ, ki se bo odločal, ali je treba osebino umakniti ali ne. Hvala lepa, to je pomemben dosje. Tako da bom dal besedo tudi komisiji, ampak na kratko, prosim, ker moramo k naslednji točki, ki je tudi predstavitev komisije. Torej, ključne točke, potem pa še poročevalec, prosim. Um, hvala lepa. Predsednik, prisrčna hvala poročevalcu za osnotek poročila. Zelo smo veseli, da Evropski parlament napreduje. Potem po prvi zmenjavi men danes pa sem prepričan, da nam boste pomagali še uravnotežiti ta predlog. In to me navdaja z optimizmom, da bi lahko to sprejeli še pred koncem mandata. To je zelo pomembno za nas. Imamo veliko operativno potrebo po tej zakonodaji. Teroristične spletne osebine so igrale pomembno vlogo pri veliko napadih po EU. In gotovo to ni manjša težava. Obseg terorističnih spletnih osebin je velikanski, tako da ukrepe potrebujemo precej hitro. Naj se osredotočim na tri krajše točke. Najprej, kar se tiče področja, ki ga obravnavamo, gotovo bi spodbudili Evropski parlament, da še bolje opredeli osebno področje te zakonodaje, potem oblake nikoli niso bili mišljeni v tem predlogu biti zajeti v to, tako da lahko to torej še dodelamo. MSP-ji mala in srednje velika podjetja pa morajo biti vključena v področju uporabe te zakonodaje. Gotovo ne moramo iti v smeri izjem iz teh obveznosti, čisto enostavno zato, ker gre za operativne razmere. Teroristične osebine so se osvetočene določen tip platform, ker pa se sedaj te odzivajo, se to sedaj širi na veliko različnosti malih in srednje velikih platform po EU in globalno. Če bi jih torej izuzeli z tega preloga, bi učinkovitost preloga znatno zmanjšali. Veliko vas je govorilo o opredelitvi terorističnih sebin. Mislim, da se vsi strinjamo, da moramo najti dobro ravnovesje. Opredelitev, ki jo predlagamo, je ukorenjena v direktivi o terorizmu in bi naj zadela najbolj škodljive osebine. Govorimo o materialnem zbujanju, k prekrškom, k terorističnim dejanjem ali navodila, kako izvesti napad. Nadaljne omejitve, kar se tiče opredelitve, moramo obravnavati zelo previdno, ker bi to potem spet otežilo ukinitev določenih spletnih sebin, če bo to potrebno. Potem pa še pravila ena ura. Naj bom zelo jasen glede tega. To pravilo se dotika samo pravno zavezujočih nalogov za umik spletnih strani, ko torej sodnik ali pristojni administrativni organ zaključi, da je določena osebina nezakonita in jo je potrebno odstraniti. Edini ukrep, ki se ga zahteva od podjetja v tem scenariju, je, da onemogoči dostop do te osebine. Nobena ocena ni potrebna. To so ukrepi, ki se lahko izvedejo zelo hitro. To pravilo temelji na jasnih statističnih podatkih, ki kažejo, da potencijalna škoda, ki jo lahko teroristične spletne osebine povzročijo, zelo narašča vsako uro, ko so še vedno na spletu. Zato bi radi torej zagotovili, da se pepeči hitro širjenje terorističnih platform. Oni pa si seveda želijo, teroristi si želijo. Eh, te vsebine zagotavljati na spletu, kar se da dolgo. Bolj kot bomo čutili, boljše bo. Potem pa še proaktivni ukrepi. To je ključni del tega predloga. Verjetno je to najpomembnejši del našega predloga. In to je enostavno povezano s obsegom te težave. Zaenkrat je enota za internet Europola že po celotni EU odkril precej spletnih strani. Trebno bo zaključiti, ker imamo še predsedujte komisije. Prosim, da zaključite. Ja, še dva stavka, če mi dovolite. Facebook je ocenjen 8,3 milijonov delov na spletu samo v treh mesecih zaradi proaktivnih orodi. Torej, podjetja že sprejemajo ukrepe danes, ampak danes ni pravnega okvira, ni varovalk in ni zaščite. In to poskuša sedaj ta predlog doseči. Računam na vašo podporo, da bodo te določbe še bolj uravnovešene in še odločnejše. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, se upravičujem zato, ker gre za zlate vize. Predsednik komisije je naslednja točka, imamo samo 15 minut, zato ne vem, kaj ne storim. Dan, hitro za povzetek, potem bomo pa videli. Hvala lepa, hvala lepa vsem kolegicam in kolegom za vaše posedovanje. Strinjam se z večino, to, kar ste dali. Mislim, da veliko razlik pravzaprav ni. Seveda pa se je potrebno o tem pogovoriti podrobno, ker so to zelo težko vprašanje. Moja vrata so vedno odprta za to. Potrebno je imeti ravnotežen predlog, da res odstranimo škodljive osebine, ne pa neškodljivih in da ne bomo imeli ne mogočih prvih za platforme. To moramo storiti, to bo veliki ziv. Naj pa povem odziv na to, kar je dala komisija glede Facebooka. 8,3 milijone delov so odstranili, delov spletnih snovi so odstranili brez te zakonodaje. Ja, veliko ne prostovoljnih ukrepov je že, oziroma pustite, veliko prostovoljnih ukrepov je že. Se pa seveda veselim sodelovanja z vami. Moja vrata bodo odprta za vse en od vas. Torkoli si želi dialog. Veselim se dobrega rezultata. Ja, Hvala lepa. Ja, Facebook je to storil, vendar pa ne vemo točno, kam to umestiti. 8,3 milijona od česa. Tudi, če je to res nekaj doprineslo, ne vemo, kako to umestiti. Ne vemo, kakšno strukturo so uporabili. To je prostovoljno. Ne vemo pa, kako vse skupaj izgleda globalno čeprav seveda ne kritiziramo, da so to storili. To je torej zelo pomembna zadeva. Predlogi sprememb do 15. poročevalc, poročevalci v senci, vse najboljše, da bi to uspeli urediti do roka. Tako, sedaj pa naslednja točka, to je predstavitev komisije. Se pravi, čujem kolegom iz komisije ker imamo samo približno 20 minut za vašo predstavitev. Gre pa za nekaj, kar že težko pričakujemo. Gre za schemo državljanstva in prebivanja za vgajatelje Evropske unije, tako imenovana schema zlate vize. To je tudi dokument za osebe, ki spremlja to. Boste lahko predstavili v tem času, kdo predstavlja? da bo izvedel predstavitev. Bo to v redu? Imate dovolj časa? Prav, prosim. Predstavitev se pa opravičujem poslankam in poslancem. Seveda boste želi spregovoriti, da je za zlate vizume, da ostale pa bomo morali čas nekoliko mejiti. 16.15 imamo že prvo glasovanje z odborom Juri. V redu? Se strinjate? Gledam v vaši smeri. V 16.15 bomo glasovali. Torej, prosim. odmerite si čas na ustrezen način. Imate dovolj časa, prav, potem pa kar začnite. Hvala lepa, predsednik. Še enkrat bi se rada zahvalila odboru za drugo priložnost, da predstavimo to izredno pomembno poročilo. Komisarka Jourova je že imela kratko razpravo s poslankami in poslanci v tem odboru že prejšnji teden. Čisto kratka predstavitev, ampak vseeno moram začeti 2014 in omeniti, da pobuda prihaja iz Evropskega parlamenta. Evropski parlament je pozval Evropsko komisijo, da oceni različne scheme pridobivanja državljanstva po državah članicah. Poročilo 2017 smo to naredili smo spregovorili tudi o nacionalnih schemah in smo podali tudi nekaj smernic za države članice. Komisija je pred desetimi dnevi približno objavila to poročilo. Pa komisija je storila še več. Pregledali smo vse nacionalne scheme za podeljevanje državljanstva, ampak šli smo še veliko dlje. Cenili smo tudi vse scheme za podarovanje tako imenovanih zlatih viz. Gre torej za dovoljenje za prebivanje za vlagatelje. Ne samo torej potne liste, državljanstva za vlagatelje, ampak tudi dovoljenje za prebivanje, vizume za vlagatelje. Na kratko naj torej predstavim poročilo. Poročilo temelji na prvi analizi dejstev, to je izvedel Milje, zunani pogodbenik, ki so bili v stiku z nacionalnimi uradniki vseh držav članicah, so analizirali vse sisteme in tudi ocenili relevantnost teh podatkov. In končno, na podlagi teh podatkov smo pripravili poročilo in dokument za osebe. In tukaj smo si ogledali tri scheme zlate potne liste, Bolgarijo, Cipr in Malto. Potrebno je povedati, da se je Bolgarija tej schemi že odrekla med tem. V 20 državah članicah pa potem tudi schema zlate vize. Zelo veliko je teh držav, govornica jih sedaj našteva. tudi Luksemburg, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Združeno kraljestvo. Kaj je torej v poročilu? Najprej imamo dva niza naložbenikov. Tukaj imamo torej tako državljanstvo kot prebivanje, dejanske informacije. O tem sem pa tudi imamo, koliko sredstev je potrebno torej investirati, katere so zahteve za prebivanje, kakšni so varnostni pregledi in nadzor in kako je s tem povezano tudi preprečevanje pranja denarja. Vse to boste videli v dokumentu za osebje. Poleg tega pa poročilo ima tudi del, ki se osredotoča na zakonitost. To je pravni del tega poročila, tako za zlate vizume kot zlate potne liste. In tukaj smo si ogledali, do kakšne mere je pristojnost EU na tem področju dana. Glavni sklep je, da je odločitev ene države članice, kar se tiče zlatega potnega lista za vlagatelje, pomenila posledice za odnos z ostalimi državami članicami. Ena država članica se torej odloči in to ima potem vpliv na vse države članice, kar se tiče državljanstva. Kar se tiče dovoljenja za prebivanje, pa je prav tako dramatično, kajti odločitev ene države članice, da podeli dovoljenje za prebivanje, ima vpliv na to osebo, kajti ta oseba lahko potem za 180 dni potuje po šengenskem območju in celo širše. Zato je glavni sklep komisije ta, da te scheme državljanstva in prebivanja za vlagatelje Evropske unije imajo vpliv na Evropsko unijo kot celoto. Prav tako smo objavili podatke o slabostih, pomankljivostih teh schem. Ugotavljanje dejstev je pokazalo, da te tri države članice, kjer imamo schemo državljanstva za vlagatelje v EU, sistem tak, da ni potrebno dokazati fizično prebivanje, prav tako tudi ne pri zlati vizi. Samo formalne zahteve so, kar se tiče prebivanja v teh, fizičnega prebivanja v teh državah članicah. Prav tako je zelo pomembno povedati, da ko prosilci dobijo državljanstvo, ni potrebno jim demonstrirati, pokazati, da imajo dejanske povezave s temi državami torej pravih povezav ni potrebno dokazati. Za prebivanje je podobno. Tukaj obstajajo pomisleki, ker te scheme morda kršijo direktivo o dolgotajnem bivanju. Sklepi so torej sledeči. To ni varno, nismo pripičani, da je varnostni nadzor vsega kot kaj za države članice dovolj odločen. Vidimo tudi možnost infiltracije organiziranega kriminala izven EU in visoka tveganja za korupcijo obstaja. Prav tako imamo pomisleke, kar se tiče pranja denarja, trenutne scheme, ki so spostavljene, ne izpolnjujejo zakonodajo o boju proti pranju denarja. Tako, kar se tiče schem državljanstva in prebivanja. Zato poročilo poziva države članice, da naložbe usmerijo prek organov, ki imamo navedene v direktivi o boju proti pranju denarja, potem pa tudi davčna utaja zaradi možnih napak in nesporazumov, ki je prebivanje, ki je država prebivališča, lahko pride do napak in potem resno vprašanje, kar se tiče preglednosti in upravljanja, kaj ti je informacije se zdi, da države članice ne nudijo na ustrezni ravni, ni informacij o varnostnih pregledih, prav tako ni mehanizmov sodelovanja med državami članicami, kar se tiče naprimer varnostnega nadzora, prav tako gre za pomankanje preglednosti, tako kar se tiče številk, kot tudi kar se tiče števila prosilcev, kar se tiče števila zavrnjenih prošenj, pa tudi kar se tiče ekonomskih prednosti in zaslužka z tega. Prav tako smo ugotovili, da obstajajo tudi dvomi in da včasih prihaja celo do nas križenih interesov. Prosim, če zaključite, ker ni več veliko časa. Kaj nameravamo storiti? Tisti, ki ste povedali poročilo, veste, da nameravamo spostaviti skupino strokovnjakov iz držav članic, ki bodo skušali pred koncem leta pripraviti skupen nabor nadzornih ukrepov, tudi nadzor nad celotnim postopkom in poskušali se bodo gledati dobro prakso in preglednost. Naš cilj je, da se trikrat sestanemo letos, najprej spomladi in potem še dvakrat pred koncem leta. In da potem to ustrezno tudi spremljamo na področju skladnosti teh schem s pravom EU, skladnosti s šengenskim pravom in skladnosti z direktivo proti pranju denarja in bodočo peto direktivo, ki bi naj bila uveljavljena naslednje leto. Želimo biti proaktivni, kar se tiče pristojnih organov, in želimo si ogledati tudi možnosti boja proti denarju plačamo tam, sodelovati pa želimo z državami članicami, kar se da tesno. Tukaj se bom ustavila, naj zaključim, da je komisija pravila to študijo in upamo, da smo podali ustrezne podatke in dejstva, ki, bodo, ki bodo koristni za vas. 16.15 bomo glasovali, mislim, da imamo še da, sedaj dva govornika. Gospa Gomeš in Intfeld. Ana najprej, prosim. Hvala lepa komisiji za poročilo. To je zelo pomembno in to kaže razmere, ki so veliko slabše, kot sem si lahko predstavljala. Veliko slabše. Pa ne gre samo za število držav članic, ki izvaja te scheme, dejansko gre za posledice, sklepi, ki jih je komisija navedla in moralno vprašanje puščam v nemar. Ko seveda ne dovolijo migrantom beguncem, da pridejo v EU, zlate vizume pa podeljujejo. Naj se osredotočim tudi na pranje denarja, tajo davkov, visoko tveganje in seveda tudi varnostno tveganje, ki ga je komisija spostavila. To je schema za infiltracijo organiziranega kriminala v EU. In to smo videli. Preiskovalni odbor, dokumenti iz Paname, veliko primerov, ne nazadnje tudi Rusa na finskem z malteško zlato vizo, potnim listom z Malte, ki je prek eh, Danske banke in Estonske banke prav milijone. Potem tudi nekdo je dobavljal kemično orožje sirskemu režimu, pa primerjena portugalskem in tako dalje in tako naprej nobenega nadzora strani držav članic ni. In ta skrbni pregled, ki se zahteva od pristojnih organov, sami pa potem tega ne izvedejo, ko dajo te vizume. To je neverjetno. Evropski parlament mora nekaj storiti, ne smemo samo vzeti na znanje to poročilo. Na zadnjem evropskem zasedanju moramo sprejeti resolucijo z jasnimi priporočili za državljanice, za komisijo, pa tudi za naslednji mandat parlamenta. Kajti to ne bo kar tako izginilo in resnično upam, da bo komisija sprožila postopke kršitev proti državam članicam, ki bodo še naprej tako zanemarjale, grobo zanemarjale varnostne ukrepe. Še vprašanje za komisijo? Dobro, ne pričakujem odgovora. Zakaj nismo več govorili o sankcijah proti nekaterim državam. Sofij, čisto kratko. Hvala lepa, predsednik. Malo manj zadovoljna sem s poročilom komisije. Mislim, da je šipko in nerazumno je, da če komisija zaključi, da so te scheme dodatnih vizumov in potnih listov nekaj, kar ne mislim, da se zdaj predlaga samo skupino strokovnjakov če govorimo o drugih oblikah kriminala, potem komisija ne bi bila tako sproščena, ampak seveda gov, vemo, da govorimo o kriminalcih, ki niso manjšega tipa, to so bogati posamezniki, ki so veliko denarja dali posameznim državam članicam. To je tista glavna težava in to je korupcija. Mislim, da bi komisija morala prenehati govoriti o pristojnosti EU in predlagati, da bi odpravili te scheme. Pika. Govorimo o razprodaji državljanstva EU. In to ima seveda velikanski vpliv na Schengen in na varnost državljanov EU. Ti schemi sta popolnoma nemoralni, to je samo bilo za zločince. In mislim, da bi komisija morala storiti vse to, da predlaga postopek, kot imamo postopke pri dovoljenih za prebivanje, za begunce, za delovno silo, imamo skupne kriterije, imamo skupne postopke. Pogoje, koga sprejmemo, in vse to bi komisija morala navesti. Potem pa nekaj vprašanj. Komisija naj razkrije, kdo, ja, ja, že zaključujem klot, kdo bodo udeleženci te skupine strokovnjakov, to bo v tej skupini strokovnjakov in kakšen bo dnevni red, kakšna bo agenda. Pa zapisnik želimo videti tudi. Potem pa želim vedeti tudi, zakaj je Cipr odkorakal z prvega sestanka, ki se je že odvil oktobra. Radi bi vedeli, zakaj. In radi bi vedeli tudi, kdaj bodo postopki kršitve vsega sproženi po tej državam članicam, ki od oseb, ki imajo vizume, ne zahtevajo, da fizično prebivajo v državi ali da imajo kakršnokoli povezavo s tisto državo članico. Predvsem pa predsednik je nujno, da se objavi jo zapisnik seznam udeležencev in tudi dnevni red te skupine strokovnjakov. Hvala lepa, se upravičujem komisiji, kajti sedaj nimate časa, da bi odgovorili na vsa ta vprašanja. Resnično se upravičujem. Mislim, da boste morali odgovoriti pisno. Morda ste si zabeležili vsa ta vprašanja obeh govornic in bomo videli kasneje lahko potem se o tem še pogovorimo tudi z ostalimi kolegi in koordinatorji. Ampak morda bi se lahko pisno odzvali že na, te, že na ta začetna prva vprašanja. Sedaj pa glasovanje. Torej, hvala lepa, se pravi, čujem, da sem vas tako omejil. Hvala lepa pa tudi obema poslankama za vprašanje in odziv na zlate potne liste in zlate vizume. Glasovali bomo čez minuto z odborom. Juri, pripravite glasovalne kartice.